Služimo. Hvala lepa. Poročevalec, zaključili smo z razpravo, glasovali bomo jutri ob 12.30. Tako, sedaj pa prehajamo na skupno razpravo uskladitev z Lizbonsko pogodbo. Najprej imamo poročevalca predsednika odbora za kmetijstvo, Pavla De Castra, pet minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Z Lizbonsko pogodbo se, se ukinja komitologija in uvelja dvotrni e, sistem, e, kjer imamo e, delegirane akte. Eh, kjer se poblastilo prenese na komisijo strani zakonodajalca in izvedbene akte, kjer eh, poblastilo prenašajo države članice. To pa pomeni, da je treba uskladiti eh, pomembne uredbe. Začeli smo z tremi najpomembnejšimi in predstavil jih bom vse tri skupaj, so pa to steber skupne kmetijske politike. Gre za neposredno podporo za kmete, razvoj podeželja in sud ter nekatere kmetijske kmetijske proizvode. Dejansko uh, smo uh, glede na predlog eh, komisije v odboru agri naredili zelo malo sprememb. Uh, Eh, dejansko eh, smo ugotovili, eh, kdaj so izpolnjeni pogoji za delegirane akte, kadar se spreminja osnovni akt, kadar se kmetom dodelijo nove pravice oziroma nastanejo na nje negativne posledice in kadar se zaradi ohranitve doslednosti pravnega besedila za določeno vrsto ukrepov določi, da bodo vedno sprejeti bodi si z delegiranimi podpisi z izvedenim aktom. To je seveda v skladu z 11. členom, ki pravi, da svet eh, lahko na predlog eh, komisije eh, se odzove in kar se zateva z razvoj podeželja. Ugotovili smo, komplementarne eh, določila potrebna za delega, eh, delegirane akte. Eh, tehnični elementi, eh, ki se nanašajo predvsem na eh, diskrecijsko pravico eh, držav članic, eh, so upoštevane. Eh, kar pa zadeva. Eh, ureditev glede suta zlasti. Eh, je bilo bolj problematičnemo pri eh, tretjem odstavku 43. člena PDA, ki določa, da svet na predlog komisije sprejme ukrepe o določitve cen, prelevanov, pomoči in količinskih omejitev. Torej gre za izuzetje eh, glede na drugi odstavek istega člena, eh, ki predvideva skupne ureditve kmetijskih trgov in drugih določb potrebnih za doseganje ciljev SKP. Zaradi tega je treba treba ta eh, tretji odstavek eh, definirati oziroma tolmačiti kot restriktiven. To eh, pomeni, da zakonodajalec ureja bistvene elemente, elemente skupne politike in sprejema politične odločitve. Predlog komisije za to temelji na nedovolj restriktivnih načelih, ko gre za pomoč tudi cena, eh, minimalne cene in to more biti eh, še vedno prerogativ zakonodajalca, se pravi parlamenta in sveta. Eh, te tri določbe smo za veliko večino sprejeli na odboru Akri in potem smo se z svetom in komisijo posvetovali, da bi dosegli sporazum že v prvem branju, zato da bi Eh, ne oteževali reforme SKP-ja z temi institucionalnimi vprašanji. Vendar kljub našem pripravljenosti pogajati se in ne glede na eh, velika prizadevanja polskega predsedstva, pa tudi danskega, nismo uspeli najti kompromisne rešitve. In, kot sem že rekel, eh, komisija ni pravočasno uh, prenesle na parlament novih pooblastil v skladu z Lizbonsko pogodbo. Uh, svet želi eh, sistematično in horizontalno ukiniti delegirane akte tudi takrat, ko so te zakonsko potrebni in jih zamenjati z izvedbenimi akti, ki popolnoma izključuje parlament. Zato je to za nas nespremljivo, kar pomeni, da se Eh, odrečemo novih eh, pooblastil po Lizbonski pogodbi in s tem se omeji naš vpliv kot parlamenta. Eh, komisija je zauzela stališče podobno parlamentu na začetku, potem se je pa počasi um, prevesila na stališče sveta in tako smo ostali uh, osamljeni pri uh, tolmačenju uh, same pogodbe. Uh, Odločili smo se, da bomo na plenarnem zasedanju zahtevali podporo stališču, ki je bilo zauzeto po glasovanju v odboru Agri, kajti to vpliva na eh, prihodnost skupne kmetijske politike. Le na ta način bomo delovali res v duhu Lizbonske pogodbe in istočasno zagotovili bolj demokratično SKP, ki bo tudi bliže državljanom. Hvala lepa. Naslednji je kolega Lavija. Štiri minute, prosim. Hvala, gospod eh, predsedujoče, gospod eh, komisar in kolegice in eh, kolegi. Z tako imenovanim prilaganjem novim določbam Lizbonske pogodbe so se spremenile pooblastila komisiji. Eh, tudi v povezavi z eh, to uredbo. Eh, predlagali smo torej prenos pa oblastil v skladu z 290 in 291 členom v skladu z postavljenimi pravili, ko gre za izvedbene akte. Na odboru Agri smo izglasovali določene amandmaje, eh, č, eh, podaljšanje eh, časovnega obdobja skupne uporabe In eh, seveda 3. marca 2011 je to obravnavala konferen na konferenci eh, predsednikov in eh, imamo tudi eh, uredbo, ki določa način nadzora za strani držav članic, eh, kako komisija. Eh, izvaja podeljena ji pooblastila. Naj tudi povem, da eh, izvedbene akte se lahko uporabljajo eh, takrat, ko so najbolj ustrezen in najbolj logični inštrument. Vendar pa parlament se ne more odreči nadzoru pri tako pomembnih in občutljivih zadevah, kot je naprimer transparentnost v, v okviru 40. člena in podobno. To usklajevanje mora potekati v skladu z novo delovno metodo, eh, ki vključuje tako komisijo, svet in parlament in ta metoda mora biti čim bolj učinkovita na osnovi pooblastil oziroma pristojnosti eh, bomo eh, delovali, upam, čim bolj v korist eh, kmetijskega sektorja v Evropi. Pri eh, izvedbenih aktih imamo isto podlago kot pri delegiranih aktih in včasih eh, je nesmiselno eh, ustrajati pri takih eh, zahtevah, ko gre za reformo skupne kmetijske politike. Predlagali smo nekatere elemente izboljšave po našem mnenju, eh, kot na primer eh, eh, ne udeležbo na nacionalni ravni, vendar tukaj nismo dobili podporo komisije in sveta, kar pomeni, da se spet vračamo na horizontalno uredbo reforme SKP-ja zaradi eh, pomankanja eh, sporazuma pri tej horizontalni eh, uredbi eh, smo eh, se odločili, da bomo na plenarnem eh, zasedanju zahtevali eh, glasovanje o tej zadevi, tako da okrepimo stališče v pogajanjih eh, samega parlamenta. Do sedaj eh, je parlament eh, tukaj prvič z soodločanjem aktivno vključen v določanje nove skupne kmetijske politike. Eh, ni šlo za samo uh, eh, potrejevanje, ampak dejansko delovanje po lastni vesti, tako da bi uh, um, inštrumente SKP-ja uh, potrdili, tako da bi bili uh, koristni in usklajeni. Naj na nekaj opozorim. E, imeli smo dolgo serijo trialogov pri usklajevanju in to e, priložnost smo izgubili, e, kar pa lahko pomeni tudi izgubo časa pri e, podpori oziroma potrditvi reforme SKP-a. Hvala lepa, sedaj pa Martin Hojzling. Štiri minute, prosim. Gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, kot oba moja predhodnika, moramo tudi pri ekoloških proizvodih imeti prvo obravnavo. Žal, imeli smo tri trialoge in dejansko nismo dosegli sebinskega napredka. Čeprav smo delovali v prijetnem ozračju, dosegli smo nekaj približno, vendar pa pri temeljnih stvarih se nismo dogovorili. Lani smo odbor za kmetijstvo z veliko večino sprejeli poročilo o prilagoditvi. In potem smo začeli s pogajanji, pogovori s polskim predsedstvom in potem z danskim predsedstvom, ker smo se pogajali. Konec koncev, pri dveh točkah nismo dosegli napredka in sicer pri proizvodih in snoveh in pri kriterijih za določene proizvode in snovi. Potem se nismo zanašali samo na lastno mnenje, prosili smo tudi za mnenje odbora za pravne zadeve in pri obeh členih gre jasno za pravne akte, ki so delegirani. Gre za 290 člen. Tukaj gre za to, za osebino, zakaj gre. In to je gotovo delegirani akt. Ne gre za to, kako je kaj urejeno, gre za obvezojočo ureditev za vso Evropsko unijo in to je obvezojoče. Tudi, če razumemo svet kot parlament, da želi biti vključen in to smo v pogajanjih vedno znova izpostavljali, da to razumemo in da imamo tudi kompromisne predloge, ki ga da v pravo smer, da lahko strokovnjaki z nacionalne ravni so udeleženi. Prav tako smo posredovali predloge, da bomo snovi zajeli v bazične akte, temeljne akte, in v bistvu smo imeli samo dve spremembe v štirih letih, torej so to praktične rešitve. Kar se celotnega postopka tiče, se strinjam s kritiko gospoda De Castra. Komisija je svojo držo med trialogom glede delegiranih aktov spremenila in se je potem zazela za izvedbene akte. Tega nismo mogli razumeti in to je vodilo do veliko nesoglasi. Potem smo imeli negotove ponudbe, da nas bodo samo obveščali, ko bo prišlo do sprememb. To seveda za nas ni dovolj. Imamo pravico do delegiranih aktov in to bomo v tej prvi obravnavi tudi še odločno podkrepili. In upamo tudi, da bo komisija podala predloge, ki bodo praktični, s katerimi bomo v nadaljnih pogajanjih pod ciprskim predsedstvom lahko s temi nadaljevali. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Hojsling. Tako smo zaključili s krogom poročevalcev. Sedaj še enkrat Kapola Santo, štiri minute. Dobrigad, prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo, ki je po moji odgovornosti, se dotika nadzora držav članic financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Želimo si uskladiti uredbo z novimi elementi iz Lizbonske pogodbe. Kar se izvedbenih aktov tiče, so to postopki počeljeno 291. In mislim, da moramo slediti načelom komisije. Ne uradnim načelom, ki so bila dogovorena med institucijami, smo lahko v večini sledili. Parlament pa bo potrdil svoje stališče pri glasovanju jutri. Želimo si kar najširše podpore, tako da bomo imeli odločno držo parlamenta o svoji vlogi so zakonodajalca. Pozivam komisijo svet, da zagotovita, da se Lizbonska pogodba ustrezno tolmači in da se spoštujejo pristojnosti parlamenta v reformi SKP. Premikamo se iz komitologije k temu, da bomo razlikovali tehnične vidike v izvedbenih aktih in delegirane akte. Torej, še vedno gre za institucionaliziran postopek, kjer bi komisija imela posebni odbor v izvedbeni fazi. Seveda se je potrebno posodovati strokovnjaki iz držav članic, tudi če uporabljamo delegirane akte. Najti moramo pravo ravnovesje, kategorizirati moramo, kaj bo v temeljnih aktih in zagotoviti moramo, da bodo prave meje med različnimi določbami, med izvedbenimi in dirigiranimi akti. Tako da mislim, da moramo slediti duhu in črki Lizbonske pogodbe. Parlament bo pri tem ustrajal. Evropska komisija ne bi smela prevzemati pooblastil od držav članic. Torej, želimo si komitologije, želimo si sorazmernega postopka odločene in to mora biti sorazmerno naši vlogi so zakonodajalca. Hvala lepa, gospod Kaproš Santoš, sedaj pa komisar, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Vesel sem, da imam še enkrat priložnost, da se lahko zahvalim Evropskemu parlamentu, odboru Agre in vsem poročevalcem za predsej dela, ki so ga že opravili. To nam je omogočili, da se približujemo vstajevanju, kar si vsi želimo. In vsi vemo, je v tem okviru eh, vprašanje zakonodaje kmetijstva tehnično vprašanje. O tem je govoril že poročevalec. In to je zelo kompleksno vprašanje tudi iz pravnega vidika. Po drugi strani je pa to občutljivo področje z političnega vidika, zlasti za Evropski parlament, ampak tudi po druge institucije, ki so vključene v eh, odločanje in izvajanje eh, skupne kmetijske politike. Zavedam se, kako zelo pomembno je to vprašanje za Evropski parlament, kako je politično pomembno. Kot je omenil gospod De Castro, so razprave stekle že v času mačarskega predsedovanja in potem so se nadaljevale skoraj eno leto. Zelo blizu smo bili v določenem trenutku dogovoru, potem smo se pa spet znašli v slepi ulici po zadnjem trilogu 20. decembra leta 2011, to je bilo v času Eh, poljskega predsedovanja Dansko. Eh, predsedstvo je potem eh, se odloč, odločilo, da bo združilo štiri osnovne uredbe in da se potem o drugih zakonodajnih aktih pogaja ločeno. Želim biti jasen, to sem že večkrat povedal. Vedno sem se trudil in branil prerogative Evropskega parlamenta, kot izhajajo iz Lizbonske pogodbe, zato da bi prišlo do uh, uravnotežene porazdelitve pristojnosti med svetom in parlamentom. Vsakič, ko je bilo to pravno možno in podarjam pravno možno, sem se odločil za tak pristop, ki je omogočil obema institucijama odigrali svojo vlogo. Eh, s privilegiranjem delegiranih aktov, to je člen 433, o tem je govoril gospod De Krastor. In na podlagi tega člena sem poskušal iti v smeri parlamenta. Naprimer, v uredbi neposrednih pomoči sem tudi želel zagotoviti vlogo parlamenta in eh, sveta pri zagotavljanju finančne discipline, potem tudi pri obveznostih obdrž, eh, ohranjevanja trajnih pašnikov. Eh, to so zelo pomembni primeri, eh, recimo občutljivo vprašanje sankcij in prosim vas, da natančno preučite to, kar smo naredili, zato da boste videli, da je komisija naredila vse, da bi sledila parlamentu. Ni pa presenetljivo, da je nekaj teh eh, točk eh, Eh, ki zagotavljajo večjo eh, vlogo parlamentov, takih, s katerimi se svet ni vedno strinjal. In seveda je bilo treba najti kompromis. Ampak nasplošno, na podlago tega, kar sem ravno kar povedal, pa je globalni kompromisni svežen eh, okrepil prerogative parlamenta pri vsaki dejavnosti, ki se je nanašala na usklajevanja. Moramo pa se izogniti temu, da bi te razprave o usklajevanju vplivale na osebino razprav o eh, SKP. In eh, vaše glasovanje razumem eh, kot znak, da bo Evropski parlament šel v to eh, smer. Sedaj pa eh, odgovor konkretno na vprašanje o organskem kmetijstvu. Nismo se še dogovorili o najobčutljivejši točki in sicer postopek za uh, dovoljevanje omika snovi, ki bi se lahko uporabljale v organskem kmetovanju. Razumem, da vi menite, da je dovolj, uh, eh, dovoljevanje ali nedovoljevanje eh, teh snovi uh, nekaj, kar je tudi politične narave, zlasti, če gre or za organsko kmetijstvo. Uh, In uh, torej ne morete sprejeti dejstva, da bi bili izključeni iz postopka odločanja. In to zelo dobro razumem in ta pristop tudi podpiram. Vseeno pa mislim, da so vaši pomisleki povezani z trenutno dikcijo uredbe o organskem kmetovanju. V bistvu so kriteriji, ki določajo dovoljevanje teh snovi, takšne, da jih je mogoče izboljšati in prilagoditi. Lahko razumem, da vas je predvsej takih, ki mislite, da bi bilo zaželeno, da se ti kriteriji eh, ažurirajo in da se eh, tudi preoblikujejo v bolj specifične eh, kriterije. To bomo tudi naredili. Komisija je ravno kar eh, sprejela poročilo o izkušnjah pri uporabi uredbe o organskem kmetovanju od leta 2009. Takrat je, bil nam, eh, takrat je bila namreč ta uredba sprejeta. To poročilo predstavlja začetek prve razprave o tem, kako izboljšati eh, pravni okvir za organsko kmetovanje. In ima, imamo tudi oceno oceno učinka in potem je tudi tu še eh, vprašanje ažuriranja seznama substanc, ki se lahko uporabljamo. Eh, ta analiza bo narejena, potem bomo naredili tudi zakonodajni predlog, kako izboljšati podlago za eh, organsko kmetovanje. In parlament je zelo vključen v ta postopek za izboljšavo te uredbe, vključno z določanjem kriterijev za dovoljevanje uporabe teh substanc kar pomeni, da bo Evropski parlament vključen v to delo. Ta uredba se bo spreminjena po običajnem zakonodajnem postopku. Ko bomo uh, imeli vsebinsko razpravo in ko se bomo dogovorili o kriterijih, pa mislim, da bo uh, vprašanje postopka dosti manj uh, težko, kajti ko bomo prilagodili osnovni zakonodajni predlog, se bomo lahko, oziroma osnovni zakonodajni okvir, se bomo lahko bolje eh, dogovorili o natančnejših kriterijih za izdajanje dovoljen za te snovi in vem, da boste eh, takrat lahko pomirjeni. Naj povzamem, v tem kontekstu pozdravljam vaš predlog, da ta dosje eh, damo na glasovanje jutri na plenarnem zasedanju in tako bo Evropski parlament prevzel svojo vlogo in to bo omogočilo tudi ponovno nadaljevati z medinstitucionalnimi razgovori na jasnejši osnovi in upam, da bomo prišli tudi eh, do dogovora in upam, da bomo lahko pomerili vse preostale pomisleke. No in še enkrat naj povem, sam sem neposredno vključen v ta postopek končnih razprav in vsakeč, ko bomo imeli možnost prejemanja odločitev, s katero bo mogoče okrepiti vlogo parlamenta, spoštojoč tisto, kar določa Lizbonska pogodba in tisto, kar določa tudi eh, zadevna uredba, torej vsakeč, se bom potrudil, da bo Evropski parlament lahko v celoti izvajal svojo vlogo so zakonodajalca in da bo lahko tudi nadzoroval uh, uporabo omenjenih zakonodajnih aktov. Najlepši hvala, gospod komisar. In sedaj eh, v imenu odbora za regionalni razvoj, gospod Josip Matula, ena minuta najlepša hvala gospod predsedujoči gospod komisar kot eh, poročevalec odbora regi eh, glede področja kohezije in strukturnih fondov podpore iz EKSRP. Eh, e Moram eh, se zahvaliti vsem poročevalcem za neverjetne dosežke. Eh, seveda obstajajo razlike med regijami, obstajajo kmetijska območja, kjer so nizki prihodki, kjer je malo storitev, slaba dostopnost do interneta in tako dalje. Zaradi tega se je politika zelo za podporo podeželju osredotočila predvsem na eh, podpore, eh, ki eh, vodijo v diversifikacijo in pomoč. Na osnovi pri pristojnosti, ki jih ima regi, je da, um, priporočilo, da moramo uravnotežiti prioritete lokalnega razvoja in druge prioritete, pa uh, seveda tudi uh, mreže nacionalnih in lokalnih zastopnikov uh, online. Uh, svetovanje kmetovalcem in ne na zadnje kompatibilnost med pomočjo v okolju. Eh, po, iz EKSRP eh, e ter cilji teritorijalne kohezije. Najlepše hvala. Sedaj pa v imenu političnih skupin sledijo govorniki, začenši z Evropsko ljudsko eh, stranko Hans Peter Majer, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od Lizbonske pogodbe Evropski parlament so zakonodajalec na kmetijskem področju. Iz tega dejstva izhajajo nove pravice za Evropski parlament, ki jih moramo sprejeti in ki jih bomo sprejeli. Iz tega rezultira sledeče povzetek. Najprej zauzemali se bomo za to, da bi kar se da veliko zadev uredili po običajnem postopku in da bi zagotovili kar najboljše pogoje za načrtovanje dela kmetom. Drugič, zauzemali se bomo za to, da bi z delegiranimi akti zagotovili prožnost, zato da temeljni akti ne bi bili preveč natrpani. In tretjič, skušali bomo tehnične podrobnosti urediti z izvedbenimi akti. In to četrtič pomeni predvsem, da se bomo borili za to, da bodo naše pravice in eh, obveze tudi izpolnjene. Pozivam svet, da naj ne bo tako tok in da naj delegirane akte sprejme Tukaj ne gre za politično odločitev, tukaj gre za pristojnost Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Najlepše hvala, kolega Majer. V imenu skupine SND dajem besedo eh, kolegi Oleničaku za eno minuto in 30. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Tukaj gre za zelo pomembno razpravo, sprejemamo pomembne odločitve. Da, res je. Govorimo o tehničnih rešitvah, ki so postale obvezujoče po Lizbonski pogodbi. Odločiti pa se bomo morali, katere odločitve bodo v delegiranih aktih in katere v izvedbenih. Kako bomo v prihodnje uresničevali skupno kmetijsko politiko, ko bomo govorili o tehničnih vidikih ali vsebinah. Evropski parlament si želi konkretnih rešitev. V razpravi smo dokazali, da smo na strani kmetov. Borimo se za neposredna plačila in za kmete. Večja vloga Lizbonske pogodbe se zrcali v vlogi Evropskega parlamenta. Ne moramo prešteti, koliko izvedbenih in koliko delegiranih aktov imamo. Gospod komisar, govorili ste o tem, vendar pa ne gre za politično vločitev, gre za pravno. To odločitev lahko vedno spodbijamo tudi pred eh, Evropskim sodiščem v Luksemburgu, če je to potrebno. Potem bi se določenim rešitvam odrekli in eh, kmete ne bi pridobili. Zato torej prosim, da se znova vrnemo na prvotne zamisli komisije. Te so bili dobre. Sedaj pa v imenu skupine ALDE gospod George Lyon. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Skupaj za kolegom Pavlom De Castrom in z drugimi sem nažalost bil vključen v pogajanja za svetom in komisijo o horizontalni uredbi. Več o, kot 18 mesecev je to trajalo po tremi različnimi presedstvi in do sedaj pravzaprav nimamo kaj veliko pokazati. Srčika problema pa je razumevanje, da vsaka odločba o eh, na sekundarne eh, zakonodaji eh, mora biti izvedbeni akt in ne delegirani akt. Izvedbeni akti se uporabljajo le zaradi eh, skupne in uporabe nebistvenih elementov zakonodaje EU. Vendar svet meni, da parlament ne sme imeti nobene besede pri tem, kar komisija počne pri sekundarni zakonodaji. In to pomeni, da Lizbonska pogodba eh, ni upoštevana. Dejansko to ne smemo več početi in moramo si deliti moči. Eh, komisija naj bi eh, zagotavljala izvajanje pogodb eh, in je njun varuh. Vendar pa ste vedno eh, znova zanika pravica parlamenta do soodločanja. Komisija bi morala potegniti z parlamentom in se zauzeti za pravo tolmačenje Lizbonske pogodbe. To, kar danes poslušamo, je seveda iz vaših ust podpora parlamentu, ampak nažalost se tako med pogajanji do sedaj niste obnašali. Danes zvečer je popolnoma jasno iz te razprave, ki poteka, da bo ta se parlament eh, trdo boril pri naslednjih eh, pogajanjih za bo, da bo zaščitil Lizbonsko pogodbo pri eh, reformah SKP-ja, dokler se komisija in svet ne odločita za eh, smiselen eh, kompromis in priznata vlogo eh, parlamenta kot eh, akterja pri soodločanju. Uh, eh, najlepše hvala in sedaj gospod Nikolsen. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Uh, eh, v skladitev z Lizbonsko pogodbo uh, mogoče ni najbolj zanimiva uh, tema pri reformi SKP-ja v našem odboru, vendar pa je kljub vsemu to pomembna tematika in Eh, zahvaljujem se poročevalcem za njihovo delo. Gre za kompleksne zadeve, ki prinašajo seboj pravne težave in to upoštevamo. Eh, če ne eh, dosežemo dogovora, potem moramo jasno se zauzeti za stališče za jutrišnjem glasovanjem. Seveda gre za nerazumevanje med parlamentom in komisijo, ko gre za enega od vidikov Lizbonske pogodbe. Ko gre za delegirane akte, eh, je zelo pomembno, da eh, parlament lahko izvaja nadzorno ulogo. In seveda parlament mora izrabiti te, eh, ta svoja pooblastila in to je eh, nekaj, kar bomo uporabljali na eh, modr način in upam tudi demokratičen. Najlepše hvala. In sedaj, da zaključimo z to skupino v imenu um, eh, FD kolega Enju za minuto in 30. Izraz, izvedbeni akt je nekaj, kar vas lahko takoj uspava. Eh, komisar bi se lahko na primer zbudil v tem primeru. Eh, tukaj ne gre za demokracijo in čisto nič nisem presenečen, da komisija eh, vleče stvari do skrajnosti. Danes zvečer se ukvarjamo z določenimi zadevami še vedno na predlizbonski način. Eden od teh zadev je tudi organsko kmetovanje obstajajo uh, velika plečila za organsko kmetovanje, imajo, uh, obstajajo uh, velike uh, scheme, scheme za ozelenitev in podobno. Kljub temu pa je njihov končni proizvod za potrošnike še vedno predrag. Danes smo 3. julija in danes uh, morate uh, plačati v um, gle, uh, 250 um, funtov za tono uh, posameznega uh, kmetijskega izdelka. Lepi en geramenjo milites. Najlepše hvala. In sedaj v imenu neodvisnih eh, poslancev začnemo z kolegom Sikerskim. Izvolite. Hvala lepa. Lizbonska pogodba širi pooblastila Evropskega parlamenta in to zahteva določene prilagoditve. Naprimer, v uredbi moramo pojasniti, kaj pomeni urejanje z delegiranimi in kaj z izvedbenimi akti, kaj bo pod izvedbenimi in kaj pod delegiranimi. Tukaj je začenja 290 in 291. Ne gre pa za tehnične zahteve, gre za boj med tremi institucijami. Člen 43.3 je primer za, ta, za to merjenje moči. Pomembne stvari v SKP so v temeljnih aktih. Potem bi svet in parlament lahko imela neposreden vpliv na določbe, vendar pa to moramo natančno prebrati. Delegirani in izvedbeni akti v podrobnostih je hudič. In dobro bi bilo, če bi komisija podala svoj predlog na tem področju. Prav tako bi parlament moral biti bolj opreščen in bi moral biti bolj vključen v pogajanje na svetom in komisijo. V trialogu se sedaj odloča vsem. Mislim pa, da bi trialogi morali biti odprti za vse zainteresirane. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo kolegu Marku Tarabeli za eno minuto. Gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Mislim, da moramo govoriti o tehniki, kako prilagoditi eh, proces odločanja, kot sta rekla tudi že kolega eh, Carlos in drugi. Treba se je omeniti, om, eh, izogniti delegiranim aktom, kar omejuje pristojnosti parlamenta. In plenarno zasedanje mora ponovno potrditi pristojnost, ki nam jo zagotavlja pogodba. Vseeno pa moram še enkrat podariti, da imamo skupno politiko eh, Evropske unije eh, že 50 let in eh, Lizbonska pogodba je instrument, ki zagotavlja več demokracije s tem, ki, ko daje večje pristojnosti parlamentu in ne moremo več delati na star način in zelo sem vesel stališča Evropskega parlamenta in vesel sem tudi vašega stališča, gospod komisar, kajti eh, mislim, da morate v tem boju biti na naši strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo kolegi za eno minuto, Giancarlo Scotta. Poročilo o podpori razvoja podeželja govori tudi o e, zmanjšanju o e, letnih e, poročil in tudi kritizira pravila za storitvene za storitve z seveda namenom zmanjšanja upravne obremenitve. Seveda se to povezuje z eh, funkcioniranjem združenj proizvajalcev. Tako kot poročevalec se mi zdi, da eh, države eh, članice lahko same odločajo o avtomatičnem ukinjanju določenih sredstev in kar zadeva poročilo Kapolos eh, Santas, eh, se eh, tudi z njim strinjam in zahvaljujem se tudi vsem, ki so sodelovali, pa jih sedaj nisem omenil. Najlepše hvala, gospod Skota. In sedaj kolega Patrao Neveš za eno minuto. Najlepše hvala, gospod pred predsedojoči. Eh, kot eh, poročevalka eh, v senci za bioizdelke moram posebej se zahvaliti kolegu Hauslingu, kako je vodil trialog glede uskladitve za Lizbonsko pogodbo. kar uh, zadeva 17. in 21. člen, se je spet uh, pokazalo, uh, da. Uh, odobritev posebnih eh, snovi eh, izhaja iz eh, izvedbenih aktov in ne delegiranih aktov v skladu z tretjim odstavkom 290. člena PDEU. Vendar pa se je komisija na koncu odločila, da bo podprla svet. In seveda tukaj gre tudi za vprašanje seznama snovi tudi tukaj je bil naš predlog eh, zavrnjen. Namreč eh, pomembno je, da bomo imeli to glasovanje na plenarnem zasedanju, tudi če ni konsensa, zato da izrazimo svojo odločenost na tem področju in da dobimo podporo eh, tudi za v prihodnje. Potem bomo lažje reševali to problematiko in uh, seveda uh, delovali kot zakonodajalec. Najlepše hvala, kolegica Patro Neveš. In sedaj kolegica Kestinger za eno minuto. Hvala lepa, gospod komisar. Kljub številnim trialogom, še prav posebno zaradi odprtih horizontalnih vprašanj, ni prišlo do dogovora s svetom. To so bila pogajanja, ki so se vlekla več kot leto. To je oziroma veliko moči in časa končna odločitev pa ni dobra. V prvi vrsti gre za to, da želimo tehnične določbe uskladiti z Lizbonsko pogodbo, tudi kar se reforme SKP tiče. Naj nekaj izpostavim, kar se sveta tiče. Parlament je o teh pogajanjih jasno pokazal pripravljenost na kompromise. Obratno pa tega ni bilo videti strani sveta koliko se je sploh bilo mogoče pogajati, ker strani sveta včasih tudi ni bilo pogajalskega mandata. Gre za domneve, vendar pa, če kdo meni, da je to osrednje področje pri reformi SKP nekaj, kar strani parlamenta zanemarjamo, se moti. Jutri bomo potrdili odločitev v odboru na plenarnem zasedanju in bomo nadaljevali s pogajanji pri SKP. Najlepša hvala. In kolega Desa ne vidim v avli in zato nadaljujemo z postopkom Catch the Eye ali pritegnite pozornost. Uh, eh, gospod Predrka, ste ima besedo. Eh. Najlepše hvala, gospod predsedojoči. Uh, eh, hvala za to uh, možnost, da razpravljamo o teh uh, štirih uh, poročilih eh, danes večer, eh, zlasti glede na pomembnost uloge Evropskega parlamenta pri reformi SKP, ki je tako pomembna za mnoge evropske državljane. Tako da lahko eh, dejansko v njihovem imenu zastopniki spregovorimo. Lizbonska pogodba predvideva večjo ulogo parlamenta, vendar pa svet in komisija stalno želita obiti to pravilo. In to se jasno kaže ta, pri tem prehodu iz delegiranih aktov v izvedbene akte. Uh, mnogi Za razliko od mnogih eh, sem imela sestanke z volilci in sem eh, se pogovarjala o SKP-ju po letu 2013. Mnogi so bili zelo zaskrbljeni tudi eh, zaradi zakonodaje, ki jo sprejemamo v evropskih inštitucijah. Najlepše hvala, sedaj pa dajem besedo komisarju. Gospod predsedojoči, zelo pozorno sem poslušal vaše pripombe. Še enkrat želim povdariti to, kar sem povedal v svojem uvodu. Zlasti želim odgovoriti gospodu Lajano. Komisija bo Evropski parlament podprla vsakeč, ko bo to mogoče pravno gledano, vsakeč, ko bo to v skladu s formulacijo in vsebino uh, Eh, členov 290 in 291. Člen 290 pravi, da se delegirani akti uporabljajo takrat, ko se spreminjajo oziroma dopolnjujejo nebistveni elementi osnovnih aktov. Člen 291 pa, kot vi pravite, daje komisiji možnost samo da zagotovi enotno uporabo osnovnih aktov. In v tem duhu smo delali in želim tudi, da prihodnje delamo v tem duhu, zato da bomo lahko našli končno formulo in tudi dogovor. Gospod Nikolson, ki ga več ni, je govoril o vedno večji napetosti med eh, parlamentom in komisijo. Lahko vam eh, zagotovim, da nisem jaz tisti, ki. Eh, sem odgovoren za to vedno večjo napetost, ampak eh, eh, gre za to, da moramo vsi najti dogovor, kar zadeva eh, organsko kmetijstvo in bioproizvode. Kot sem rekel, pripravljen sem najti tašno rešitev, v kateri bo sodeloval tudi parlament pri odločanju o snoveh. Vedeti je pa treba tudi, kakšni so interesi proizvajalcev v uh, organskem kmetovanju. Ugotoviti moramo, kako delati, da ne bomo preveč podaljšali teh eh, postopkov dovoljevanja snovi. In zato predlagam v kompromisu, da bi pri prilagajanju eh, uredbe bolj natančno, kot sedaj določili kriterije, na podlage katerih se dovoli Eh, uporaba oziroma neuporaba neke snovi. Eh, ti kriteriji morajo biti bolj precizni, to bo potekalo v običajnem zakonodajnem postopku in samo, če bomo imeli te kriterije, bo lahko komisija eh, sprejela izvedbene akte. Na ta način bo vloga komisija omejena na izvedbene akte. Potem je tudi možnost, da se seznam s temi snovmi, da v prilogo eh, osnovnega akta, ampak eh, to bi pomenilo, da bi pri vsaki spremembi tega seznama morali eh, začeti z običajnim zakonodajnim postopkom, kar bi pomenilo veliko časa. Torej, skratka, če bi se uspeli dogovoriti o kriterijih, ki bi bili vključeni v osnovni akt in na podlagi katerih bi potem določali Eh, katere snovi se je uporabljalo, potem bi lahko eh, našli zadovoljivo rešitev in parlament bi lahko sodeloval. In predlagam, da eh, delate tudi na tem in v tem duhu kompromisa upam, da bomo hitro po jutrišnjem glasovanju našli tudi res pravi dogovor. Hvala lepa. Najlepše hvala. In sedaj replika poročevalcev. Začnimo z kolegom Dekastrom za eno minuto. 100. Izkoristil bom to eno minuto samo, da se zahvalim kolegicam in kolegom za njihove prispevke, za komentarje, za zahvalo tudi komisarju in upoštevali bomo njegovo podporo, ki jo je danes izrazil. Upamo, da bomo glede na težave z doseganjem. Um, dogovora z svetom o izvedbenih aktih eh, ne bo preneslo eh, v težave pri eh, doseganju dogovora o reformu SKP-ja. Smo v Lizbonskem obdobju in svet mora razumeti, da ima parlament nova pooblastila, ki se jih ne misli odreči za jutranjšnjem glasovanju njem bomo uh, sledili na črtu uh, eh, komisije in upamo, da bo na koncu svet tudi pristal na naše pozicije. Hvala. Eh, Lepše hvala, gospod De Castro. Sedaj dajem besedo gospodu Giovanni Lavija. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je današnja razprava vendarle bila koristna kaj te z izjavami več egov, z, z razlago njihovih stališč do različnih uredb, ki jih je treba uskladiti z Lizbonsko pogodbo, so jasno pokazali komisarju, eh, koliko je parlamentu do njegovih novih pooblastil. In tukaj gremo dlje od tega, kar bomo eh, jutri potrdili ne gre le za uh, stališča uh, komisije, gre namreč za korak naprej na poti, ki jo moramo prehoditi. Tukaj ne gre le za uh, izvajanje naših uh, vseh prioritet, uh, prerogativov po uh, Lisbonski pogodbi, ampak tudi za reformo same SKP-ja. Veste, koliko krat uh, smo pod raznimi predsedstvi eh, se zauzemali za delegirane akte. In eh, veste, koliko krat smo imeli mnoge težave in koliko nas je to stalo v smislu časa in napora. In sedaj dejansko moramo nadaljevati na tej poti. Jutri je le nek umestni korak, kjer bo parlament za svojim glasovanjem še enkrat jasno povedal, kakšno je njegovo stolišče, da se ne želi odpraviti odreči svojim prerogativom oziroma pooblastilom. Po drugi strani pa moramo začeti delati, kajti gre za usklajevanje z Lizbonsko pogodbo, ki trenutno zavira reformo SKP-ja. Na to eh, temo se bomo še pogovarjali, konfrontirali, parlament bo odigral svojo vlogo, ampak pri usklajevanju, pri usklajevanju z Lizbonsko pogodbo pa moramo zavihati rokave in pospešiti svoje delo. Najlepše hvala. Naslednji poročevalec je kolega Hausling. Dve minuti. Ja. Gospod komisar, še enkrat bi se vam rad zahvalil za pripravljenost na kompromis. Naj povem jasno, da ne gre samo za načelnost strani parlamenta, gre za to, da bo tudi v prihodnje potrebno imeti jasna pravila, s katerimi moramo živeti vsi, tako parlament, komisija, kot tudi svet. Ne moramo sedaj iskati kompromisov, ki ne bodo dolgo zdržali. Potrebno je zagotoviti pravi, ustrezni pravni okvir za naslednja leta. Včasih manjka zaupanja v institucije in tudi strani sveta v parlament. Vedno znova smo v pogajanjih slišali, tudi posredno ste to dejali, da bo to morda pomenilo zamudo pri določenih postopkih sprejmanja zakonodaje, vendar pa kljub vsemu moramo poštevati mnenje parlamenta. Naprimer, da bi naj snovi zajeli v temeljne akte. Vedeli smo, da smo imeli dve spremembe v štirih letih, ki bi jo lahko sprejeli tudi po hitrem postopku strani parlamenta. In mislim, da je pomislek ta, da bo parlament okleval in blokiral. Vendar pa mislim, da je to neopravičen očitek. Seveda pa moramo strajati pri naših pravicah. In mislim, da mora to dojeti tudi svet, da ne bomo spremali slabih kompromisov, da si nas ne bodo kar tako podali in da ne bodo odločali pravniki, po kateri podlagi bomo delovali. To mora biti pošten političen delok med sami institucijami. Še enkrat se vam zahvaljujem za to, da ste ponudili kompromis. Na to ponudbo bomo sprejeli in če bomo potem nekoč tako približali stališča, da bo samo še majhen korak do dogovora, potem bo ta uredba lahko tako prilagojena, da se bomo vsi strinjali. Nam gre tudi za to, da bi hitro dosegli dogovor, da bi ustregli zainteresiranim stranem. Ne želimo se, da bi kdo govoril, da parlament blokira, seveda pa si želimo v tem okviru tudi zadostiti našim interesom. In to ne more biti kar tako dogovor pod mizo, ki nam ne ustreza. Še enkrat bom jasno povedal kompromis je vedno prihajal strani parlamenta, strani sveta sem redko slišal, kakšen kompromisen predlog. Najlepše hvala in sedaj bomo zaključili razpravo z poročevalcem Kapolo Santos, dve minute imate na voljo. Najlepše hvala. Po vsem tem, kar smo danes slišali, nimam več veliko dodati. Lahko le rečem, da vsi, ki so danes eh, govorili, so pravzaprav eh, potrdili tisto stališče, ki sem ga zapisal v poročilu, da imamo v parlamentu združeno stališče, enotno stališče in da je popolnoma jasno, kako pomembno je doseči dogovor v bližnji prihodnosti. Eh, vemo, gospod komisar, da ste za enako zavezani k istemu cilju in pričan sem, da bomo ta napredek dosegli. Drage kolegice in kolegi, s tem eh, je ta skupna razprava eh, o uskladitvi za Lizbonsko pogodbo zaključena. Jutri bomo glasovali ob 12.30 in za danes smo zaključili zasedanje. Hvala.